Zapiram zasedanje. Začeli bomo s prvo točko dnevnega reda. To sta izjavi sveta in komisije v zvezi z ukrepi Evropske unije in držav članic v zvezi z dotokom beguncev zaradi konflikta v Siriji. Najprej se je k besedi prijavil predstavnik sveta. Gospod minister Leškevičius, izvolite, beseda je vaša. V preteklih letih smo v konfliktu v Siriji bili priča številnim menikom, vendar pa je pred kratkim število beguncev preraslo številko milijon. Veliko je vmes otrok in žensk. In število je sedaj naraslo že na več kot dva milijona. To je grozljiva stvarnost za tiste, ki so prizadeti hkrati pa to predstavlja veliki ziv za sosede Sirije. Združeni narodi ocenjujejo, da bo beguncev še več, da bo številka narasla na 3,5 milijonov. Aktivnosti na tem področju se povečujejo, svet spremlja dogajanje in tudi migranski tokovi na države članice se povečujejo. Že včeraj smo na Svetu za pravosodje notrene zadeve o tem razpravljali in zagotovili smo, da bomo povečali pomoč In svet je prejel poročilo komisije o rezultatih nedavne poizvedbe, katere države članice so najbolj neposredno prizadete zaradi tako beguncev iz Sirije. Bremena za uh, Libanon Gruzijo, Irak in Turčijo so velika in večinoma so imeli odprte meje in zagotavljali varen pristan tistim, ki so vse izgubili. Spodbujamo države, da s to prakso nadaljujemo, hkrati pa priznavamo odgovornost mednarodne skupnosti, da prevzame del bremena tistih držav, ki tako velikodušno gostijo begunce. Evropska unija in države članice tu nudijo pomoč. Skoraj vsaka država članica skuša pomagati pri trpljenju oziroma zaradi trpljenja državljanov Sirije, tako znotraj kot zunaj države. Vendar pa je to seveda omejeno zaradi splošnega stanja in proračunskih omejitev. Milijarda in pol evrov je bila ponujena k pomoči, več kot polovica tudi od držav članic, 4,2 milijona je bilo mobiliziranih v okviru organi humanitarnih organizacij. Tako se pomoč strani držav članic povišala na 1,9 milijarde evrov. Države in partnerji pa tudi spremljajo izvajanje pomoči, tako da lahko tudi upravičijo to napram svojim državljanom. vendar pa je situacija toliko bolj pereča, ker ni na vidiku konca te situacije. In cilj Evropske unije ni le, da podpre begunce, ampak tudi države, ki so prizadete zaradi teh tokov beguncev in pri preprečevanju razlogov za te. Pripravlja se regionalni zaščitni program, ki naj bi se spopadal z srednje dolgoročnimi težavami oziroma razlogi in naj bi se zagnal prihodnje leto. Svet je pozdravljal ustanovitev tega programa in je pozval komisijo naj nadaljuje s tem pomembnim delom. Preseljevanje sirijskih državljanov in pa tudi premestitev beguncev med državami članicami je so se ukrepi, ki, o katerih trenutno razmišlja Evropska unija in to se lahko zagotovi z, z financami sklada za begunce, pogajanje med svetom in parlamentom se morajo zaključiti, da se bo lahko to sprovedlo. Gospod predsednik, komisionar, spoštovani gospe in gospodje, danes govorimo o težavah povezanih z otokovi beguncev, ampak ne smemo izpustiti iz preduči najpomembnejšega cilja, namreč, da se zaključi nasilje in zagotovi prehod v mirno obdobje v Siriji. Najti je treba politično rešitev in varnosti svet mora ukrepati in pri pomoči temu, da se bo konflikt zaključil. Resolucija Združenih narodov v zvezi s Sirijo in kemičnim orožjem je bistveni um, korak v tej smeri. Ta izhaja iz pomembne, iz, uh, pomembne odločitve OPEC-a v Hagu. in se nanaša na prepoved kemičnih orodja oziroma na izvajanje prepovedi uh, za masovne poboje. Hkrati pa tudi predvideva mednarodno ukrepanje v primeru neizvajanja. Evropska unija je izrazila podporo za ukrepe predvidene v tej resoluciji, pa tudi iz sveta OPCV in vsekakor smo v stiku z njimi, da se pogovarjamo tudi o praktični podpori. Poštevati mora, izkoristiti moramo ta trenutek in v mednarodnem okolju nadaljujemo sodelovanje z vsemi partnerji. Z Združeni narodi, z ZDA, z Rusijo, z arabskimi državami. Treba je čimprej okrebati. Varnostni svet Združenih narodov in njegova resolucija vsebuje tudi um, omembo sporazuma iz Ženeve iz leta 2012 in njegovo izvajanje čim prej. Gospod predsednik, gospod in gospodje, v preteklih dveh letih je, se je konflikt v Siriji razširil v državljansko vojno. Zato je treba državljanom ponuditi humanitarno pomoč in to je nujno bolj kot kadarkoli prej. Evropska unija in države članice so si tu zelo prizadevale za pomoč in bodo še naprej vodilne pri zagotavljanju tudi financiranja pomoči. In predsedstvo si v tej smeri prizadeva še naprej. Pozdravljamo tudi osnutek rezolucije, ki ste ga predložili in ta resolucija dokazuje tudi, kako, s kakšno zaskrbljenost na parlament spremlja dogajanje v Siriji. Hkrati je izražen pomen humanitarne pomoči in jasno je, da lahko najbolj, le, najbolj učinkovito delujemo le, če uskladimo naše ukrepe in če sodelujemo vse institucije in vse države članice skupaj. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Še izjava komisije, ki jo bo danes podal gospod Barnier. Komisar, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. In najlepša hvala poslanke in poslanci za to, ker ste zahtevali to nujno razpravo o tako tragičnih in resnih dogodkih kolegica Kristina Đorđeva je v New Yorku, e, Cecilija Malmström je z gospodom e, Barozom na Lampeduzi in e, prosili so me, naj govorim tudi v njihovem imenu in zato vam bom predstavil tudi mnenje in stališče komisije, potem ko smo poslušali litovskega ministra. Vaš eh, parlament je eh, po, počastil žrtve za minuto mol, eh, molka in komisija se pridružuje eh, temu eh, sočutju eh, v žrtvam tragedije pri Lampeduzi, kajti v nekaj dneh eh, je bilo ugotovljeno, da je umrlo ogromno ljudi, moških, žensk. Eh, Eh, otrok, eh, to so bili ljudje, ki so bežali pred grozotami konfliktov na Bližnjem vzhodu in v Afriki. In eh, zlasti rusko-ameriški sporazum o uničevanju sirskega kemičnega orožja, ki obstaja, je izredno pomemben. In In zaradi tega sporazuma je sedaj manj verjetno, da bo prišlo do vojaškega posredovanja, kar so Združene države že najavljale, kakor tudi njihovi zavezniki. Vendar pa to še ne pomeni, da je situacija v Siriji eh, bolj stabilna. Ravno obratno. Vojaške operacije na terenu se nadaljujejo in Evropska unija eh, preko glasu Kati eh, Ashton, visoke predstavnice, stalno podarja, potrebo po tem, da se najde politična rešitev. Politična rešitev, ki je edini način, kako končati to vojno, ravno tako mora varnostni svet ukrepati in tudi na ta način ustaviti eh, ta konflikt. Evropska unija je stalno podarjala, da je eh, pripravljena podpreti vse ukrepe, ki jih predvideva resolucija, eh, kakor tudi sklep eh, izvršnega sveta OJAKA. In Evropska unija je v stalnem stiku zlasti z, z OPCV-jem za to, da se nadaljujejo napori na tem področju. Kathy eh, Ashton eh, povdarja tudi, da smo sedaj na križišču. In zato je zelo pomembno razumeti, kako resen je ta trenutek. Mednarodna skupnost mora eh, še naprej delovati. Mi bomo sodelovali še naprej z eh, vsemi partnerji ZDA, Rusijo, eh, arabskimi državami, združenimi narodi, zato da bi našli politični odgovor na to krizo. Resolucija eh, varnostnega sveta eh, potrjuje tudi ženevski sporazum eh, iz 3. junija 2012. Ta zahteva tudi sklic konference v najkrajšem možnem času. In kot je jasno povedal litavski minister Leškevičius, gre sedaj za eno najhujših mednarodnih kriz kar jih poznamo. In eh, približno ena tretjina eh, prebivalstva je razseljena, dva milijona, eh, dva milijona ljudi je registriral urad za begunce Združenih narodov in eh, v Libanonu, v Jordaniji, v Turčiji, v Iraku in Egiptu. V imenu Evropske komisije želim povdariti, da so eh, vlade teh držav izrazile svojo pripravljeno solidarnost, kakor tudi prebivalstvo teh držav se je pokazalo solidarno z begunci. Ob koncu tega leta naj bi število sirskih beguncev v sami regiji, torej v sosednjih državah, doseglo 3 ali 3,5 milijonov državljanov. Evropska unija bo še naprej v prvih vrstah zagotavljanja mednarodne Eh, pomoči razseljenim osebam. Približno 2 milijardi evrov sta bili eh, namenjeni eh, ob koncu leta se strani komisije in držav članic za to, da se podpre humanitarno delovanje. Evropska unija je prva donatorka v tej krizi, vendar pa imamo seveda svoje omejitve eh, in te omejitve bodo prisotne zlasti letos 2013 pet, 56 eh, odstotkov te pomoči je namenjeno sosedskim državam Sirije eh, in 44 odstotkov eh, te pomoči pa je namenjeno sami Sirijo preko različnih eh, združenj in organizacij sosedne države, zlasti Jordanija in Libanon, so dale vedeti, da so njihove zmogljivosti sedaj dosegle zgodno mejo. Po drugi strani se Evropska unija trudi po svojih najboljših močeh, da bi zagotovila, da bi eh, sirski begunci v teh sosednjih državah dobili zadostno humanitarno pomoč, kako tudi pravno zaščito. Poslanke in poslanci, program regionalne zaščite, ki naj bi eh, dopolnil prvi eh, srednjeročni in kratkoročni program, se sedaj eh, pripravlja v povezavi z državami članicami in mednarodnimi partnerji. To bo dokaz solidarnosti. Eh, treba je predvideti zaščito, ampak tudi eh, sprožiti določene razvojne pobude v sosednjih državah, ne samo za sirske begunce, ampak tudi za begunce, ki prihajajo iz drugih eh, držav in drugih skupnosti. Po, poziv, eh, po, poz, eh, po pozivu visokega komisarja za begunce naj v Evropi sprememo 10 tisoč v Evropi in naj se ponovno jih nastali 2 tisoč so Nemčija, Finska, Avstrija, Danska, Mačarska, Luksemburg, Švedska, Nizozemska in Irska sprejele odločitev, da bodo zagotovile določeno število mest za ponovno nastanitev oziroma za humanitarno pomoč tem eh, beguncem iz Sirije. V imenu Evropske komisije se tem državam članicam zahvaljujem za solidarnost. To je del našega kolektivnega dela in želel bi pozvati tudi druge države članice, da temu primeru sledijo. 50 tisoč sircev je zahtevalo mednarodno zaščito v Evropi od začetka te krize. 50 eh, tisoč sircev. In večina teh prošenj je bila vložena na švedskem in v Nemčiji. In sedaj vidimo tudi, da sirski begunci hodijo po različnih poteh, da pridejo do Eh, Evrope ali po eh, kopnem preko Turčije eh, in Grčije ali pre, preko potem Zahodnega Balkana, potem potujejo lahko tudi preko morja, preko Turčije in Egipta oziroma se skušajo približati Lampeduzi, tako da bi na koncu dosegli Italijo. Eh, običajno so mreže, običajno so hudodelske eh, družbe, ki organizirajo ta potovanja, ki izkoriščajo obupno situacijo, v kateri so ti eh, ljudje. Tragedija pri Lampeduzi je ponovno dokazana, kako huda je ta situacija. Vendar pa Eh, moram omeniti, kako izjemno se je odzvala eh, Lampedusa, njeni ljudje, pokazali so dostojanstvo in zato se jim zahvaljujemo. Prav eh, tako je potrebno zagotoviti bolj učinkovito ukrepanje proti hudodelskim združbam, proti tem mrežam. To pa pomeni, da moramo tudi okrepiti in izboljšati delovanje na področju eh, zagotavljanja varnosti in reševanja. O tem je govorila tudi Cecilija Malström. Seveda je pritok teh beguncev v Evropo neprimerljiv se številom eh, beguncev okoli Sirije. Število ljudi, obupancev, ki želijo v Evropo, se veča in to seveda predstavlja tudi določen pritisk na določene države. Naj omenim Malto, Cipr, Italijo. Države eh, članice, ki so eh, eh, prve na meji, bi lahko rekli Cipr, Bolgarija, Grčija, torej to so države, ki so najbolj izpostavljene. V Italiji vidimo, da se je število beguncev povečalo, število tistih, ki jih uspe prečkati sredozemsko morje. Pričakujemo še več beguncev in eh, Evropska eh, komisija je organizirala misijo, eh, ravno tako podpiramo tudi Frontex, zagotavljamo večja sredstva, zelo tesna posvetovanja potekajo tudi z visokim uradom za beguncem. Eh, in misija, eh, je, v kateri so bili predstavniki omenjenih organizacij, je eh, šla obiskati Bolgarijo in Cipr. Kaj ti? Gre za evropski eh, problem in odziv mora biti oblikovan na evropski ravni. Eh, sama same države več ne morejo reševati te krize. Tu potrebujemo več Evrope, kajti ta kriza vpliva na nas vse in zato moramo biti pripravljeni pokazati več solidarnosti. Poslanke in poslanci, sprejeli smo že določeno število ukrepov, da bi podprli države članice, da bi zagotovili skladen pristop na ravni eh, unije eh, v so, eh, delovanju tudi z eh, Frontexom. Potem eh, je treba nujno eh, izkoriščati tudi sredstva Evropskega sklada za eh, begunce, skupne operacije, ki jih koordinira na Sredozemskem morju Frontex in na eh, kopenskih mejah eh, mora eh, upoštevati, da bo prišlo do eh, več pritoka beguncev iz različnih destinacij. In to pomeni večjo odgovornost za eh, uporabo zakonodaje Evropske unije. Tu je treba eh, tudi eh, ustrajati na eh, uporabi načela nevračanje. In, eh, Tu je tudi vprašanje učinkovitosti uporabe sredstev, ki so na razpolago za to krizo. Eh, in eh, ki so na razpolago tudi glede na porabe, pripravljeni na potrebe. Eh, pripravljeni moramo biti na, najti tudi dodatna sredstva. Eh, mislim, da bo to potrebno. Ta finančna pomoč bo eh, spremljala tudi večja dejavnost. Eh, eh, eh visokega urada za begunce in eh, prav tako eh, bojo to spremljalo tudi ekipno delo. Mislim, da se eh, lahko eh, boj, bojimo tudi eh, po, posledic eh, večjega pritoka beguncev in zato mora eh, Eh, Frontex biti pripravljen okrepiti svoje delovanje, skupno delovanje, vendar pa to ne bo mogoče brez pomoči držav članic. To pa seveda zahtevalo dodatna sredstva, boljše usklajevanje, boljšo koordinacijo, vse to pa seveda v trenutnih proračunskih omejitvah. Tudi eh, služba civilne zaščite Evropske unije mora tu upraviti svoje delo leta 2006 se je ustvarila Evropska sila civilne zaščite. Kolegica Đorđijeva je veliko delala na tem področju, zato da bi eh, lahko tudi bolj preventivno delovali. Tu gre tudi za združevanje sredstev, eh, eh sredstva, ki nam potem pomagajo, da se bolje odzovemo na politične eh, človeške humanitarne eh, katastrofe kot je trenutno ta. In potem še zadnja občutljiva eh, točka preko sirske krize in drugih kriz v tej regiji se soočamo tudi z eh, terorizmom eh, in sicer število tujih eh, boje, boj, bojevnikov se stalno povečuje, Eh, in je sedaj največja, če primerjamo to številko z prejšnjimi eh, leti. In vsi ti borci so vključeni v eh, dejavnosti ekstremističnih skupin, ki so v Siriji in mislim, da se tu srečujemo z nevarnostjo napadov na zahodne države, terorističnih napadov in tu nastopi tudi solidarnost in v duhu te solidarnosti moramo ostati tudi pozorni in spremljati tiste, ki potujejo v Sirijo, ki odhajajo v Sirijo in ki lahko posledično predstavljajo tudi nevarnost za eh, Evropo. Toliko, gospod predsedojoči, eh, govoril sem v imenu eh, Evropske unije in eh, svojih kolegov, zlasti kolegice Dž. Eh, Dž, Dž georgijeve eh, in hvala lepa spoštovani komisar hvala lepa začeli bomo z razpravo prvi je k besedi prijavljen gospod manfred weber gospod podpredsedniki predstavnik sveta kolegice in kolegi triindevetdeset tisoč mrtvih od izbruha državljanske vojne v siriji takšne so ocene združenih ocen dva šest milijonov beguncev izven Sirije in 4,6 milijonov znotraj Sirije. Na to med razpravo pogosto pozabljamo. Libanon je prepovedal izgradnjo novih um, taborišč za begunce, kajti boji se za stabilnost lastnega, lastne države. Egipt preganja begunce zaradi svojih težav, Jordanija upravlja odlično delo, enako tudi velja za Turčijo. Kolegice in kolegi, konflikt, ki ga doživljamo v Siriji, je v neposrednji sosedski iz Cipra praktično lahko gledamo, kaj se dogaja v tej regiji in zato je dobro, da danes o tem govorimo, da se soočamo s to temo. Dragi kolegice in kolegi, za vse je pomembno, da najprej pozovemo tiste, ki so na oblasti, naj zaključijo to norost in da tiste, ki lahko vplivajo na Sirijo, prispevajo k temu, da se to zaključi. Ampak sedaj gre vprašanje beguncem. Najprej bi se zahvalil komisiji, ki je tukaj zelo bila aktivna in je bila tudi na samem eh, kraju aktivna. Evropa mora biti pripravljena dati na razpolago konkretne kontingente. Če prisluhnem eh, predstavniku sveta, če sicer slišim neke besede, ne slišimo pa dejstev. Potrebujemo tudi potrditev mednaroda za begunce, da bo poskrbel za tokove beguncev, kajti to je v njegovi pristojnosti. Moramo pomagati tudi na licu mesta v sosednjih državah. In slišali smo, da bomo imeli 2013 težave z financiranjem. Jaz bi to rekel malo bolj konkretno. Sramota za Evropsko unijo je, da nimamo um, tukaj novega proračuna in da ne moremo pomagati uh, državam v soseski. Poleg tega bi rekel, da spričo problematike v Lampeduzi, se moramo vedno zavedati, da moramo na meji razlikovati med ljudmi, ki so preganjani in med ljudmi, ki pripotujejo nelegalno. Tudi tega ne smemo pozabiti. Prosim, da Evropski svet to temo da na dnevni red in to kot prioriteto. Ne gre za tehnično vprašanje, gre za vprašanje, ali bo Evropa pokazala humanitarno stran, je nam bo pokazala srce in potrebujemo svet, ki bo dal to na dnevni red in predlagal konkretne in sprejel konkretne predloge za reševanje problematike begunca. Hvala. Hvala, kolega Svoboda. Thank you. In the framework of our group, uh, we had the possibility to speak with three refugees from Syria. Torej, imeli smo priložnost govoriti z tremi begunci iz Sirije. Eden je palestinec, oziroma ena je palestinka in opisala je težave, ki jih je imela kot palestinka. Zato, ker niso vse arabske države zelo odprte do palestinskih beguncev. Prišla je z čovnom, na stotine ljudi je umrlo med tem potovanjem. Ona je imela srečo in je prispela do Evrope. Povedala pa nam je tudi, da kljub mučenju in zapora v Siriji so imeli težave da bi dobili dovoljenje za to, da ostanejo v Evropski uniji. In ko smo jih vprašali, kaj si želite od Evrope, kaj pričakujete, in so rekli, želimo se vrniti, ampak morda nam lahko ponudite kakšno usposabljanje, eh, kakšne izkušnje, kaj ti nima smisla da, bodo, da bomo dosegli mir v Siriji, potem pa bodo evropski strokovnjaki prišli in pomagali to ponovno zgraditi. Mi želimo zgraditi državo svojimi močmi, svojim znanjem. In Tukaj moramo podpreti, moramo odpreti meje za omejen čas, omejeno število, ampak moramo to storiti. In komisija je rekla, da je to različno v različnih državah. Uh, Če si pogledate številke beguncev, če si pogledate številke prosilcev za azil in če si pogledate število sprejem, sprejetih um, prosilcev za azil, potem je razlika med državami velika. Nekatere države upravljajo svoje delo, nekatere pa ne. In zato sem bil zelo razočaran nad nedavnim svetom za notranje zadeve. Delovna skupina, še ena delovna skupina, potrebujemo dejanja, ne pa delovne skupine. Vemo, kaj moramo storiti. V resoluciji je zapisano, kaj moramo storiti in to moramo narediti. In tu se strinjam z gospodom Weberjem. Včeraj sem pisal gospoda Van Homperju. Eh, postavite to na dnevni red sveta čez dva tedna. To ni samo vprašanje ministra za notranje zadeve. Poznamo njihove profesionalne omejitve. To je vprašanje za nas vse in za vse vlade in za predsednike vlad, ki morajo praviti svojo nalogo. Še enkrat, da, moramo sprejeti begunce ampak to ne pomeni samo, da jih zapremo nekam na nek prostor, ampak jim moramo dati priložnost, da se naučijo, da se naučijo veščine, da se naučijo o demokraciji, o svobodi, o svoboščinah. Želijo Sirijo brez Asada in brez džihada. Želijo svobodno Sirijo in moramo jim dati to možnost. Da, v naši rezoluciji pozivamo sosedske države, naj prosim ohranijo odprte meje. Jordanijo, Turčija, Libanon, druge. So naše meje odprte? Pogosto niso. Torej moramo biti zelo odkriti. Zakaj ne ustvarimo varnih humanitarnih koridorjev, da lahko ljudje pridejo? Zakaj ne ustvarimo dovolj začasnih nastanitev, da ljudje lahko pridejo in da se jim ponudi varno nastaniš, nastanitev um, in pa šolanje? Res je, moramo zastaviti to kruto vojno. Uniče, uničenje kemičnega orožja je prvi korak, ampak ne, ni to le sem ta prvi korak. Moramo nadaljevati delo, dokler ne bo prišlo do miru in sprave v Siriji in potem se bodo ljudje vrnili. Ne želijo stati tu, želijo se vrniti, ampak morajo imeti priložnost, da bodo lahko zgradili novo Sirijo, kot sem rekel. Zato stopimo skupaj, zato da bomo tragedijo teh beguncev pretvorili v priložnost, da bodo lahko zgradili novo Sirijo z izobrazbo in pa filozofijo Evropske unije in njenih držav članic. Hvala lepa. Herzlichen Dank, unser nächst. Hvala lepa, naslednji pa je gospod Verhofstadt. Rad bi svet in komisijo prosil oziroma vprašal, če se lahko strinjate s tem, kar predlaga parlament. Predlagamo, da bi organizirali Evropsko humanitarno konferenco na to vprašanje. To je prošnja parlamenta, v naši resoluciji. In pred zaključkom te razprave želim slišati, če lahko se svet in komisija zavežeta, da bo sta to organizirala. Mislim, da je iz prispevkov gospoda Webra in gospoda Svobode jasno razvidno, da to potrebujemo in ne moremo eh, drugih prositi, da odpirajo vrata za begunce, sami pa ničesar ne storimo. To se trenutno dogaja. Lahko vam to zagotovim. Nemčija je zagotovila eh, začasen sprejem 5000 ljudi. Švedska je 1900 ljudem dala trajno, um, trajno bivališče. To je nekaj naporov in to je to. Nekatere države so dale kvoto za 50 sirskih beguncev. To je že samo po sebi škandal, to je cinično. Uh, Torej, čim prej potrebujemo konferenco, kjer bodo svet in komisija in države članice lahko sprejele dogovor o delitvi bremen za te begunce, tako da bo vsaj vsak prispeval približno enako, kot sta naredili Švedska in Nemčija v preteklih mesecih. In tudi moramo pomagati Libanonu in Jordaniji moramo jim neposredno pomagati finančno, pri proračunu jim pa nuditi moramo mi mikrofinančno podporo, drugače te države ne bodo več sposobne sprejemati teh tokov beguncev. Potem pa mislim, da si moramo tudi ogledati vprašanje, ali je potrebno ali ne aktivirati začasno direktivo o zaščiti, kot smo to naredili pri Kosovu. To je bila dobra rešitev. Te ljudje, kot je gospod Svoboda pravilno povedal, nimajo namena za večno ostati v evropski uniji gre za začasno zaščito dokler na mednarodni ravni ne rešimo tega vprašanja zato je moje vprašanje gospod barnier in gospod minister litvanske vlade moje vprašanje je zelo jasno ali ste pripravljeni organizirati takšno evropsko humanitarno konferenco za katero, za katero zahteva parlament želimo prispevati k temu oziroma sodelovati mislim da morate na to povabiti tudi sosednje države in pa um, mednarodne agencije združenih narodov in pa seveda predstavnike sirijskega nacionalnega sveta in drugih ljudi, ki so tam na licu mesta. Uh, Potem pa še nekaj, gospod predsedojoči, zaključil bi svoje besede s tem, da ponovim, kar sem že povedal. Mislim, da je m, mm, ravnanje mednarodne skupnosti napram eh, Siriji in sirskim beguncem sramota, da rešili smo oziroma lotili smo se problema kemičnega urodja in upam, da smo ga rešili, ampak kaj pa masakre, ki se še kar nadaljujejo strani eh, Asadovega režima tisoč ljudi, malo več ali manj, je bilo ubitih zaradi kemičnega eh, orožja, ampak več kot sto tisoč pa jih je bilo ubitih zaradi drugih eh, grozovit in še vedno si zapiramo oči pred tem. In čez 20 let bomo v zgodovinskih knjigah opisani kot strahopeci in to dejansko tudi smo. Hvala lepa, gospa Sargentini. voorzitter er zijn heel veel getallen over vsi poznamo te številke ki smo jih slišali danes eh, dva milijona beguncev izven sirije in štiri milijone v siriji begunci so v trčiji v libanonu in v drugih državah ampak kaj mi počnemo? Rekli smo, da Jordanija, Turčija in druge države, kot so Libanon, države, ki morajo še naprej sprijemati begunce. E, v bistvu mi ne delamo veliko. Visoki orad za begunce je povedal, da je okoli 8000 beguncev sedaj e, v Evropi in da lahko ostanejo švedsk Švedska je sprejela eh, predvsej beguncev, ampak moja država eh, jih je, je sprejela oziroma jih je pripravljena sprejeti samo 50. To je škandal. Večina držav Evropske unije niti ni odigrala svoje vloge pri ponovni eh, nastanitvi ljudi. Lahko menim eh, Litvanijo, Belgijo, pardon, Litvo, Belgijo in. Seveda eh, je vse povezano z denarjem, ampak vsaj gesta bi bila, če bi rekli, gospod, da bo Litva eh, sprejela 150 eh, beguncev in jim omogočila nastelitev. In potem bi lahko pozvali tudi kolege iz drugih držav članic, da tudi oni nekaj naredilo. Če bi to naredili, potem bi se tudi lažje začeli pogajati z Jordanijo, Libanonom in Turčijo kajti to, da zagotavljamo finančno pomoč, ni dovolj. Če ne bomo več naredili na področju ponovne naselitve, bomo videli še več takih tragedij, kot smo jih videli sedaj pri Lampeduzi. Ta tragedija ni bila prva in tudi eh, ne bo zadnja. Ljudje se utapljajo v sredozemlju in se bodo utapljali v sredozemskem morju, dokler ne bo omogočeno tem ljudem, eh, zaprositi za azil tudi na veleposlaništve. In zato pričakujem tudi gesto od eh, litvanskega predsedstva. Hvala lepa. Uh, gospod predsedujoči, gospod komisar, jaz ne verujem v skupni azilni sistem, verjamem pa v to, da ta parlament in naše države članice moramo narediti več za rešitev eh, obupne eh, humanitarne krize, ki se dogaja Eh, na drugi strani morja. In eh, število eh, beguncev iz Sirije je nepredstavljivo. Te številke rasejo in zato je vedno bolj verjetno, da bo vedno več ljudi tvegalo svoja življenja, ko bodo hoteli priti v Evropi. Solidarnost med državami članicami Eh, ni nujno pogojena z eh, pravno zavezujočimi akti. To je moralni imperativ, ki ga priznava tudi Ženevska konvencija. Najboljši način je ta, da si najprej priznamo, kakšni so pravi izzivi in eh, iz Lampeduze smo se naučili nekaj, česar bi se morali naučiti že prej. Moramo se izogniti nadaljnim izgubam eh, življenja, In zato je potrebno pripraviti eh, azilne sisteme v državah članicah. Če bomo zapirali oči, problem ne bo izginil. Ta humanitarna kriza ne bo izginila, če jo bomo enostavno ignorirali. Tu ne gre samo za problem Italije, Španije ali Malte. Eh, to kaže eh, število beguncev tudi v Nemčiji, Združenem kraljestvu in drugih državah. Zato moramo več narediti za boj proti eh, trgovanju z ljudmi, zato da bomo rešili življenja tistih, ki hočejo priti sem. Prav tako morajo eh, biti tisti, ki skrbijo za meje, bolj odgovorni in se moramo tudi nekaj naučiti iz napak preteklosti. Hvala, gospa Gabriele Cimer. Gospod predsedujoči, Rada bi izrazila spoštovanje pred uh, stališči ljudi v Lampeduzi, ljudi, ki so kljub grozeči kazni pomagali drugim ljudem v življenjski nevarnosti. In tukaj uh, moramo izraziti kritiko nad italijansko zakonodajo, pa tudi kritiko nad tem, kako se med državami članicami in Evropski uniji tudi deluje. Včerajšnja konferenca notranjih ministrov je bila sramota za Evropsko unijo in to je treba jasno povedati. Spričo te so tja situacije humanitarne katastrofe in soodgovornosti Evropske unije govoriti o tem, da ni treba spreminjati evropsko azilsko politiko, to ni samo utikanje glave v pesek, ampak je zavestna soodgovornost držav za ljudi. Vesela sem bila vaših besed, gospod Weber, prihajate iz CSU-ja in ste zagovarjali stališče, za katerega bi si želela, da ga zagovarja tudi nemški ministr za notranje zadeve. slišali ste njegove izjave in mi, zdi se mi katastrofalno, ne moremo reči, da je nepojmljivo, da smo pozvani k več solidarnosti. Kdor tako govori, tudi so odgovarja za proteste in napade v domov, na domove za begunce v Nemčiji. To je treba jasno povedati. Število predlogov je, kaj treba storiti. Po eni strani je tu res ta evropska konferenca o kateri bi morali govoriti in jo organizirati zato da bomo konkretno nekaj povedali tudi o situaciji beguncev potem sprememba usmeritve azilske politike evropske unije in tretjič možnosti ki že obstajajo morajo biti izkoriščene kot na primer pravica do tega da lahko države članice same pristopijo zato da lahko pomagajo državam, ki so na zonanih mejah Evropske unije in prozamejo begunce. To je možno, ampak treba je narediti to. In šele potem, ko bomo to dosegli in to naredili, potem bomo tudi postali malo bolj verodostojni, tudi, verodostojni tudi v interesu um, bolj varnega uh, sveta. In potem, če se igramo s številkami, koliko oseb na milijon. Um, na milijon prebivalcev v Italiji in Nemčiji so sprejeti koliko je na milijone sprejetih beguncev. Potem te številke ne zajemajo uh, ljudi, ki sploh niso nikjer zajeti, naprimer, ki se nelegalno nahajajo v Grči ali kjerkoli druge. Torej, če se ne bomo s tem soočili, odprli oči in problemov tudi tematizirali, potem tudi. Kar se tiče situacije v Siriji, ne bomo in izven Sirije ne bomo mogli um, pomagati. Potem bo to samo neko sožalje in mislim, da, te, da tega nismo vredni. Hvala. Kolegin. Hvala, gospa kolegica. Gospod Salafrakos. Najlepša hvala. Prvi strateški element v uničevanju zalog kemiškega orodja je že eh, bil upravljen in to je seveda pozitivn korak. Vendar pa ta predlog eh, ne bi smel priti od predsednika Putina, ampak bi morali ta predlog dati mi. Mi bi morali biti sposobni delovati eh, tako, da bi dali drugim vzor. Kajti mi bomo tudi tisto, tisti, ki bomo verjetno plačevali ceno za napake, ki so bile storjene v Siriji. Dva milijona je razseljenih v Siriji in deset tisoč ljudi je eh, iz, Sirije, iz Sirije prebegnilo v Evropsko unijo ampak te številke so v primerjavi s celotnim številom prebivalstva še vedno majhne. Grčija ima približno 3 milijone priseljencev trenutno, beguncev, in ljudje pa govorijo o 10 tisoč, kot da bi to bila eh, neka ogromna številka, ampak v primerjavi s tem, kar imamo v Grčiji, to ni velika številka. In ne pozabite, celotni problem migrantov je dosti intenzivnejši v Grčiji, kakor v drugih državah Evropske unije. Vsi poznamo tragične posledice. Vojne na civilno prebivalstvo in seveda obstaja tudi nevarnost, da se bo kriza razširila v sosedske države, zato pomagajmo Sirijcem, kolikor jim moremo. Hvala lepa. Govorce za apostolitične skupine bo zaključil gospod Evald Štadlar. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegico in kolegi. Sirska tragedija je tudi posledica napačne politike za Sirijo Evropske unije, v katerem je prispeval tudi Evropski parlament. Tako hitro smo se postavili na stran tako imenovanega sirskega upora in s tem dejansko podpirali teroristične mreže. In te teroristične mreže, ki jih je omenil tudi komisar, so, so odgovorne za 100 tisoče beguncev, predvsem beguncev krščanske manjšine, ki, so, ki živijo živijo ali so živele v Siriji. Tudi v Avstriji smo sprejeli sirske begunce in če prisluhnemo njihovo poročilo grozovitosti nad krščanskimi, um, nad krščanskimi manjšinami, ki jih izvajajo posamezne teroristične mreže, potem vemo, da ni samo režim tisti, ki mora prevzeti odgovornost, ampak tudi druge mreže, ki so bile podprte strani Zahoda. In tudi bogat arabski svet, predvsem Katar in Saudska Arabija z najvišjimi dohodki na osebo eh, na svetu, se mora odeležiti v financiranje reševanja problemov beguncev. Dogovorni so za plačance, ki so odgovorni tudi za številne umore, ki so se tam zgodili. Dobavljajo orožje, financirajo plačance iz Afganistana in Pakistana in zato so, so odgovorni za, um, za nastalo situacijo in bi morali biti vključeni v financiranje. To manjka v tej resoluciji resnici in to zelo obžalujem. Hvala lepa. Sedaj pa je gospod komisar prosil, da neposredno odgovori na nekaj eh, vprašanj. Gospod Barnje, izvolite. Gospod eh, predsedujoči, do, najlepša hvala, da ste mi dovolili nekaj eh, minut za to, da neposredno odgovorim na pozive nekaterih eh, od vas, gospoda Webra, gospoda Ferhoštata, Sobode, gospe, eh, gospe Sargentini. Eh, vsi ste omenjali željo po Evropski konferenci o tem vprašanju. Moj odgovor je ja, v imenu komisije govorim ja. Mislim, da bi takšna konferenca bila ne le koristna, ampak tudi potrebna za to, da se obravnava več vprašanj skupaj. Tega ne delamo vedno iz te krize se moramo česa naučiti, kakor se moramo česa naučiti iz vseh eh, kriz. Vprašanje humanitarne pomoči v teh državah in v tistih evropskih državah, ki so v prvi vrsti, ki so v prvi liniji, ki ne morejo ostati same. To je vprašanje sprejema beguncev, to je vprašanje brez eh, usmiljenega boja proti trgovcem z eh, ljudmi. In tu je tudi vprašanje združevanja sredstev civilne zaščite Eh, ne delati več, ampak delati bolje in delati skupaj. In vemo, kako to narediti, če obstaja eh, politična volja. In eh, to moramo narediti zato, da zagotovimo stabilnost v teh državah in da ljudje ne bodo prisiljeni zapuščati teh držav. In zato uh, se um, morajo srečati tudi vodi šefin držav z evropskimi institucijami. Uh, Torej, treba je sesti za mizo na taki konferenci, ko ste jo omenili, gospod Verhoštac, in odgovor Evropske komisije na ta poziv je da. Hvala lepa za jasni odgovor. Morda bomo slišali kasneje tudi reakcijo sveta. Naslednja pa je gospa Matiju. Hvala lepa, gospod predsedujoči tragedija pri Lampeduzi beguncev iz Sirije je tisto, zaradi česar smo se tudi zbrali danes v tej dvorani in moramo bolj poglobljeno razmisliti o migracijskih politikah. Ta vojna je uničujoča, zlasti za Sirice in naša eh, naloga je, da Siricem pomagamo in jim zagotovimo potrebno zaščito kot je povedal komisar, je 2 milijona razseljenih oseb, vendar se eh, konflikti nadaljujejo in pričakujemo, da bo do konca leta več kot 3 milijone beguncev. In zato moramo tudi pomagati eh, sosednjim državam, ki odpirajo eh, vrata eh, beguncem iz Sirije, tako da jim ni treba oditi pred eh, daleč. Eh, E, Evropska unija mora sosednjim državam Sirije pomagati tudi finančno in dve, e, več kot dve milijardi evrov e, je bilo zagotovljenih, vendar se moramo še naprej truditi v tej smeri za zagotavljanje stabilnosti v tej regiji. Ampak, gospod komisar, zelo smo veseli vašega odgovora na poziv nekaterih parlamentarcu. Tudi sama sem želela omeniti eh, to prošlo v imenu naše skupine in eh, veseli smo, da ste se pozitivno odzvali na to prošlo. Vendar je tu še bolj globalen eh, problem, kako obvladovati eh, cel ta pritok beguncev, kako jih bolje porazdeliti, kako zagotoviti solidarnost. Države članice danes niso pripravljene sesti za mizo in odgovoriti na poziv eh, gospe Malström. Eh, in to je velika škoda. Hvala, gospa kolegica. Gospa Gujom je naslednja. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot vi sem tudi jaz eh, poslušala predloge in tudi odgovor. Eh, gospoda Brnjeja v imenu komisije. V tej eh, dvorani opažam, da eh, se trudimo, da bi migracijske politike obravnavali bolj globalno. Če delamo parcijelno, seveda ne bomo prišli do globalnega odgovora na ta vprašanja, s katerimi se srečuje Evropa. Seveda čakam tudi odgovor sveta. Eh, upam, da v tem odgovoru ne bomo slišali samo seštevek nacionalnih odgovorov. Eh, to so odgovori tistih, eh, ki so bolj ali manj daleč od meja, od zunanjih meja Evropske unije, kar zadeva azil rekli smo, da potrebujemo več sredstev in večjo logistično podporo, vendar to ni dovolj. Evropa mora odigrati svojo vlogo, prevzeti svojo odgovornost na področju pomoči eh, razseljenim osebam. Kajti vse ne bo nič koristilo, če ljudje ne bodo mogli priti do Evrope in sicer na varen način, tudi če je tu zaščita zagotovljena. E, poti postajajo vedno nevarnejše in dražje. Nujno moramo ukrepati in države članice imajo cel arzenal e, različnih ukrepov, finančnih, zakonodajnih, e, da to, da lahko ukrepajo na nacionalnih ozemljih treba je olajšati vizonski sistem, treba je oblikovati programe ponovne naselitve. E, tudi visoki urad za begunce mora odpreti nove načine reševanja krize. Moramo biti solidarni z sirskimi begunci in državami, ki jih sprejemajo. Ja, Hvala lepa, gospod Vikstrom. Hvala lepa, gospod predsedujoči humanitarna katastrofa v Siriji ima res ogromne razsežnosti. Sirija močno trpi, zato bi morali v Evropski uniji končno pokazati, da evropska solidarnost obstaja. Vsak izmed nas in vsaka država članica moramo prevzeti odgovornost za to, da ponudimo pomoč najbolj ranljivim. Mislim, da bi najprej morali zagotoviti kvote za begunce iz Turčije in Jordanije. Tem osebam je treba ponuditi zaščito v vseh državah Evropske unije. Na švedskem smo sprejeli 1900 beguncev, v Nemčiji več kot 5000 tem osebam smo ponudili zaščito. Druge države sledijo našemu zgledu. Če bi sodelovali vsi, bi lahko ponudili zaščito in pomoč na stotine tisočim osebam v tem trenutku. Naslednji korak pa seveda mora biti organizacija te pomembne konference, o kateri smo govorili. Poleg tega pa moramo poskrbeti tudi za učinkovito pravno zaščito za vse posameznike. To lahko storimo tako, da izdamo humanitarne vizume tudi na začasnih konzularnih središčih v posameznih taboriščih. Hvala, gospa Flotr. Minutko bom z veseljem prepustila litovskemu predstavniku, če nam bo še kaj povedal s tem v zvezi. Moram reči, da je vaš mok že precej obremenjujoč v tem trenutku. Rekli ste, da ste veseli, da smo sklicali to nojno razpravo, da se strinjate z resolucijo. Ne vem pa, ali ste to resolucijo dejansko prebrali. Ne vem, ali so se ministri na včerajšnjem zasedanju pa nazaj dejansko ukvarjali z našimi predlogi. Ali sploh veste, o čem se danes pogovarjamo na razpravi, gospod minister? Vem, da ste se na sestanku dotaknili te tematike, da ste vzeli zadevo na znanje in da se boste tega lotili na naslednjem zasedanju. Vendar so zadeve res urgentne, zato prosim, da to jemljete resno. Upam, da bodo vsi kolegi, ki so se oglasili, enakega mnenja. Evropska unija ima na voljo cel niz posameznih instrumentov, politik in zmogljivosti za to, da takoj ukrepa. In mislim, da bi morali gospod minister takoj ukrepati. K temu vas pozivam, prosim, da se tudi oglasite in poveste, kaj o tem misli svet ministrov. Danke. Hvala lepa. Gospod Van Heke. Ga ni v dvorani v tem trenutku, gospod Borgecijo. Di. Tri zadeve, gospod predsedujoči. Najprej, preseči je treba Dublin. Za poskrbeti bi morali za to, da se begunci pošljajo povsod po Evropi. Sramotno je, da jih Nemčija zavrača. Poleg tega se mi zdi, da bi se morali bolje zavedati tega, kaj vse lahko doleti trgovca z ljudmi, ki ga ujamejo na Lampeduzi. Tudi mednarodno kazensko sodišče se bo moralo s tem ukvarjati. Upam, gospod Barnier, da boste kmalo tudi Italijo lahko našteli med tistimi državami, ki sprejemajo begunce. Bil sem res osupljen, da je niste prej našteli. Sramota je, kot je rekel papež Frančišek, da se to dogaja. Predsednika Barosa pa prosim, da preveri, kaj se dogaja na Lampeduzi. Nekateri politiki samo odhajajo na Lampeduzo zaradi publicitete. Kaj pa se dogaja s posamezniki, ki so štiri dni že zaprti v hangarju, kjer razmere res niso najbolj primerne? Res še ena sramota. Hvala lepa, gospod Neinski. gospodin komisar уважаеми госпожи и господа днес в тази зала Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Danes govorimo o solidarnosti. To je ključna beseda v tej razpravi. Tragedija, s katero se soočajo begunci iz Sirije, je res velika in mislim, da bi Evropska unija morala zaradi tega pokazati solidarnost. Vse države članice bi morale sprejeti begunce, ne samo tiste države, ki so pod neposrednim pritiskom migracijskih tokov. Predvideno je, da bodo samo države, ki jih ta dotok beguncev najbolj prizadane, sprejele begunce in da bodo dolžne to storiti. To je bilo tudi zapisano v prvi Dublinski uredbi. Potem pa smo zadeve spremenili, rekli smo, da si bomo breme porazdelili. Bolgarija, na primer, ima zelo majhne zmogljivosti. Nekateri se celo sprašujejo pri nas, kaj bi se zgodilo, na primer, če bi zaprli meje. Kot prvo bi torej morali porazdeliti breme, kot drugo uporabiti bi morali tudi sredstva, ki jih imamo na voljo, zato da vzpostavimo ustrezno infrastrukturo na samih mejah. Tako bodo tudi begunci ostali čim bolj blizu svoji matični državi. Za Bolgarijo je najbolj pomembna meja s Turčijo. Veliko beguncev pride v Bolgarijo, to prenaša veliko tveganje tudi za nacionalno varnost v Bolgariji. Zato bi danes, gospe in gospodje, morali poslati jasno sporočilo, to pa je, da ostanemo solidarni. Hvala. Hvala, gospod Kajzer. Hvala, gospod predsedujoči. Evropa se strinja, da je treba meje bolj odpreti, ampak vseeno nam ne bo uspelo preprečiti genocida, ki se dogaja v Siriji, zlasti ne glede na to, da se nam približuje zima. Sirija je tista, ki bi morala najti rešitev 6 milijonov, notranje razseljenih oseb 2 milijona, beguncev 6 tisoč jih vsak dan pride v Libanon. Zato bi se naša pomoč morala posredovati v te kraje. Tudi diplomatsko bi morali ukrepati. To je mogoče, izvedljivo, Evropska unija to že počne naše veleposlaništvo v Damasku dela s lokalnim osebjem. Poleg tega delajo zadnjih deset dni v težkih pogojih. Nisem se zavedala, kako težko delo opravljajo kolegi, ki se pogovarjajo z libanonsko vlado. 21 nevladnih organizacij in združeni narodi delajo skupaj z sirskim ministrstvom za socialne zadeve, zato da bi pomagali beguncem. Mrahimi, ki je označil dve različni skupini upornikov, ki delujejo na mejah z Irakom in drugimi državami, se vsak dan pogovarja z vsemi akterji, ki želijo posredovati humanitarno pomoč v tiste države kraje, kjer imamo na voljo begunce. UNICEF pravi, da v zadnjih treh letih kar tri milijone otrok v Siriji ni hodilo v šole. Mislim, da bi morali z diplomatskim delom podpreti delo, ki se že upravlja. Gospa Georgijeva mi je včeraj zaupala, da je pridobila tudi vizum za nekoga iz njene ekipe, zato da je šel delati v Damask. Res bi se rada poklonila Evropski uniji. Mislim, da bi morali diplomatom zagotoviti vsa sredstva, ki jih potrebujejo za to, da bodo še naprej ponujali humanitarno pomoč v Siriji, predvsem pa bi morali diplomatsko razrešiti zadeve v Siriji. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar, gospe in gospodje. Več kot dve leti smo že priča grozljivim dogodkom v Siriji. Evropska unija je stala pravzaprav ob strani glavnega dogajanja. Tu gre pravzaprav za neke vrste vojno, ki bo porušila ravnotežje na Bližnem vzhodu. Nobene rešitve ni zaenkrat na obzorju. Odprava kemičnega orožja verjetno tudi ne bo pripomogla k temu, da se odpravi grožne, s katero se soočamo pravzaprav na svojem pragu. Grozljivo je, kaj se dogaja z begunci iz Sirije. Evropska unija bi morala ponuditi več pomoči za humanitarne dejavnosti. Čestitam seveda gospe Georgijevi in njegovi, njeni ekipi za očinkovito delo. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali sodelovati z vsemi deležniki. Vesela sem, da bo Evropska unija organizirala konferenco zato, da ugodimo prošnji Združenih narodov, da zagotovimo več sredstev. Samo tretjino potrebnih sredstev smo zagotovili za zatočišče in tako naprej. Na nizozemskem se pogovarjamo, ali bomo sprejeli 50 ali 250 beguncev. To je sramotno. Država kot je Libanon pa sprejme 6000 oseb dnevno. Večina so ženske in deklice. Zima prihaja, teh ljudi ne moremo pustiti, da ostanejo na mrazu. Dot, Diane. Hvala lepa, gospod Doc. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ogromno beguncev beži iz Sirije zaradi vojne in število beguncev nas skrbi. Prav je, da parlament danes dopoledne posveča pozornost tej tematiki. Zdi se mi pomembno, da razseljene osebe ustrezno zaščitimo na mednarodni ravni. Prav je, da vojaško ne posredujemo, vendar je prav tudi to, da zagotovimo usklajen humanitarni odziv, sočuten odziv. Moram pa reči, da me skrbijo vsi tisti, ki se soočajo z grožnjami in smrtjo v Siriji. Mislim, da bi morali razmisliti tudi o položaju sirskih krščanov, kristjanov. To je največja manjšina v tej državi. Obstaja poročila o tem, da se kristjane v Siriji ubija, poleg tega jih muslimani silijo, da se spreobrnajo v njihovo vero. Zato pozivam komisijo in vse kolege, da pri nadaljnih razpravah in nadaljnih konferencah podprete temeljne pravice kristjanov v Siriji. Njim je treba ponuditi podporo na vse možne načine. Hvala. Hvala lepa, kolega Pirkar. Hvala lepa, spoštovani kolegice in kolege. Eden izmed poražencev sirijske krize je prebivalstvo. Šest milijonov beguncev v državi in izven Sirije so posledica. Prepričan sem, da je prava rešitev lahko le politična v to smer smo že napravili prve korake in upam, da bodo uspešni, vendar bo to trajalo, zato potrebujemo kratkoročne ukrepe. Mislim, da je nujno, da se taborišča, ki zajemajo tudi do 150 tisoč ljudi, uredijo tako, da bodo lahko ljudje tudi dostojno preživeli zimo in sicer v sami regiji. In pomembno je tudi, in tu podpiramo krepe komisije, da se infrastruktura v krajih blizu sirske meje okrepi, da se zgradijo šole, kajti del, velik del beguncev so otroci. Infrastruktura, kot je oskrba z vodo, kot tudi z kanalizacija, to je treba ustanoviti in to bo tudi trajnostna rešitev in, oziroma dolgoročna rešitev in tudi, kajti begunci tam že živijo. Arabske države je treba tudi opozoriti, da ne more biti tako, da samo Evropa tukaj odgovarja, ampak da tudi sosednje države tukaj prevzamejo velik del bremena oziroma ne samo sosednje države, temveč tudi arabske države se morajo tu vključiti. Tudi begunci, ki prihajajo z arabskega sveta, morajo biti v arabskem svetu tudi sprejeti. Ljudje želijo stati v regiji in zato bi morali podporo zagotoviti tudi v regiji, zato da bodo lahko ljudje po končanem konfliktu čimprej se vrnili v Sirijo. Hvala lepa, gospod Lopes Aguilar. Gracias, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Resolucija o konfliktu v Sirijo, o kateri bo glasoval Evropski parlament, vsebuje poziv in sicer, da na Evropska unija prevzame odgovornost in ponudi zaščito sirskemu prebivalstvu. S tem bomo izrazili ne samo sočutje, temveč tudi solidarnost. Poleg tega pa države članice Evropske unije pozivamo, da prevzame odgovornost. Ni dovolj, da gospodarsko podpremo te obmejne države, v katere prihaja največje število beguncev. Evropska unija bi morala v celoti uporabiti instrumente, ki jih ima na voljo. Vzpostaviti je treba skupni evropski azilni sistem. Tudi 25. člen uredbe o vizumih dopušča, da iz humanitarnih razlogov izdamo vizume. Člen 5 uredbe o šengenskih mejah dopušča, da začasno sprejmemo posameznike zaradi humanitarnih razlogov. Poleg tega bi morali v celoti izkoristiti sredstva, ki jih imamo na voljo, naprimer v Evropskem skladu za podporo azilov, v skladu za begunce. Poleg tega bi morali zagotoviti možnost stalnega prebivališča in ne samo začasnega prebivališča teh posameznikov. Poleg tega pod pritiskom ne bi smele biti samo države, kamor prihajajo ti tokovi beguncev. Vse države bi morale ukrepati, ne samo Švedska in Nemčija, temveč vse in sicer skladno z načelom nevračanja. Hvala. Danke, Hvala, kolegica Hvala lepa, gospod predsedujoči. Jasno je, da v Siriji divja zelo umazana vojna med diktatorskim režimom in tistimi skupinami, ki želijo uničiti ta režim. Je pa res, da v teh skupinah najdemo zelo različne predstavnike. Mislim, da bi morali bolj pritisniti za to, da najdemo politično rešitev. Kot drugo pa moramo še naprej ponujati gospodarsko in humanitarno pomoč vsem tistim državam, ki se nahajajo v sosedski Sirije. Evropska komisija bi morala poskrbeti za to, da ta pomoč ne bo postala neke vrste menjalno sredstvo med stranmi, ki so v sporu in vojni. Slišali smo, da namerava Evropska unija organizirati konferenco in na tej konferenci bi morali predvsem pogledati, kakšne rezultate je prinesla naša migracijska politika, kaj naša politika pomeni za begunce. Pogovoriti bi se morali o tem, kako porazdeliti breme med vse države članice. Ponuditi moramo tudi pomoč tretjim državam, to je del naše tradicije. Sprejeti moramo tudi begunce, ne glede na to, odkot prihajajo. Predvsem pa se mi zdi, da bi morali imeti na evropski ravni na voljo politiko, ki bo dosledna. Ne more jo samo države, ki se nahajajo v sredozemlju, nositi odgovornost. Upoštevati je sicer treba tudi Dublin, ampak porazdeliti bi morali odgovornost med vse. Predvsem pa bi morala ukrepati tudi preostala mednarodna skupnost. Če bomo delovali skupaj, če bomo skupaj pritisnili, bomo lahko upali na skupno rešitev. Hvala lepa, gospod Engel. Hvala, gospod predsedujoči. Tri zadeve. Tisti, ki pravijo, da je odprtje meja sosedskih držav tisto, ki bo vplivalo na celotno unijo, imajo prav. Dejstvo je, da ne moremo stati križem rok, glede na to, koliko beguncev bodo morale sprejeti te sosednje države. Libanon in Jordanija sprejemajta veliko število beguncev, mi ne moremo ravnati hinavsko. Komisar Bernier je povedal kar nekaj zanimivih stvari najprej govoril o tem, da bi morali nekatere osebe premestiti v tiste države, ki jih želijo sprejeti. Zelo malo je tako imenovanih velikih držav, ki so pripravljene sprejeti te begunce. Zdi se, da bi morale države storiti več. Vesel sem, da je komisar izpostavil tudi načelo nevračanja. Načelo nevračanja nekateri v tej hiši spodbijajo, meni pa se zdi pomembno načelo. Če zaključim, komisar je omenil tudi tuje bojevnike in tu se mi zdi, da je potrebno opraviti še predsej razprav. Vemo, da so ti posamezniki tisti, ki podpihujejo te konflikte. Vemo tudi, da so nekateri od teh akterjev prijatelji Evropske unije, naprimer Katar. Oni želijo, da bi Sirija razpadla, pa kaj se bo zgodilo, samo dotok beguncev se bo povečal. In mislim, da se bomo z političnega vidika s tem še morali ukvarjati. Hvala. Hvala lepa, gospod Milan Mon. La cifra Število beguncev iz Sirije je res neverjetno visoko, skoraj da dva milijona. Večinoma gredo v Irak, Turčijo, Libanon in Jordanijo. Begunci kažejo na to, kakšno tragedijo doživa ta država. Tudi več kot 150 tisoč mrtvih v tej vojni jasno priča o tem. Ogromno beguncev je otrok. Države, ki sprejemajo begunce, bi morale storiti več. Kot je rekel gospod Barnier, zaseda Evropska unija prvo mesto na mednarodni ravni, ko gre za reševanje sirske krize. Komisar nam je povedal tudi to, da se je Evropska unija zavezala k temu, da bo razrešila ta problem. Ampak mi bi morali ponuditi več kot zgolj humanitarno pomoč. Razrešiti je treba ključni problem, zaradi katerega je prišlo do vojne v Siriji. Begunce in sircem je treba bolje pomagati. Pri tem moramo sodelovati z mednarodno skupnostjo in z vsemi silami v Siriji. Predvsem je treba zaključiti s tem konfliktom. Mislim pa, da bi morali zaključiti z neuspešnimi ukrepi. Tudi konferenca v Ženevi, ne vem ali bo res čemu prispevala. Predvsem bi morali poskrbeti za to, da se odpravi kemično orožje v tej državi, da se najde politična rešitev. Vendar ta kemični arzenal ne bi smel počasnevati, temveč pospeševati razreševanje tega spora. To bo najbolje za begunce, za države, ki begunce sprejemajo, predvsem pa so te države v težkem položaju, bi jim morali pomagati. Hvala. Hvala lepa, gospod Skorija. Grazie. Hvala lepa, predsedujoči. V tej sirski tragediji se nam je uspelo izogniti še bolj tragični vojni drži, vendar se nismo mogli izogniti množičnemu prilivu beguncev, ki so zaprosili za pomoč ne samo v državah v sredozemlju, temveč tudi v drugih državah v Evropi. Resolucija, o kateri danes govorimo, je pomembna in jo podpiramo, predvsem zaradi tega, ker končno potrjuje načelo, ki pravi, da bi morali nujno pomagati sirskim beguncem, ker se nahajajo v težkih razmerah. Nekatere države so storile več v Evropski uniji. Nemčija je sprejela skoraj da 15 tisoč prošen, Švedska skoraj da enako število. Bistvenega pomena je, da uveljavimo tisto, kar navaja tudi naša resolucija. Namreč, ko sprejemamo begunce iz Sirije, bi morali zauzeti bolj dosleden pristop v vseh državah članicah, pomagati pa treba tistim državam, ki so pod največjim pritiskom. Tu stopi na odr tudi določba o solidarnosti. Smo skupnost, nismo več posamezne države in to solidarnost je treba sedaj razširiti na vse države, Malto, Italijo, Grčijo in vse druge države, ki so dnevno pod pritiskom migracijskih tokov in ki se same z njimi ne morejo več soočati. Hvala. Grazie predsjedniče preko dva milijuna izbjeglica. gospod predsjedujoči dva milijuna beguncev sto tisoč otrok do enajst let starosti šest milijonov ljudi brez strehe na glavo. to niso samo številke to je prikaz človeškega trpljenja. zato se mi zdi da na sirsko kot tragedijo ne bi smeli gledati kot na tragedijo na Lampeduzi, če že iščemo razlog, zakaj bi morali ukrepati. Sirska tragedija ni nekaj, o čemer bi morali govoriti z vidika migracijske politike. Prihajam iz države, kjer je v času Miloševičevih napadov zbežalo 800 tisoč oseb. Spomnim se svojega očeta, ki je bil begunec v drugi svetovni vojni. Iz vsega tega sem se tudi sam nekaj naučil in sicer, da je beguncem najbolj pomembno to, da se vrnejo nazaj domov. Mislim, da bi to moralo biti v samem središču naše razprave in naše politike. Seveda podpiramo to resolucijo, ampak v prvi vrsti bi Evropski parlament moral spostaviti stik s tistimi demokratičnimi silami v sirski opoziciji, ki bodo zaščitile kristjane, ne pa jih preganjale. Cilj naše politike pa mora biti naslednji. Vsak sirijec mora imeti pravico, da se vrne domov. Hvala. Danke, frau kolegin Esaja. Hvala, kolegica Esaja. Hvala, kolegica Esaja. Hvala lepa. Gospod predsedujoči, gospod komisar. Več kot dva milijona beguncev je zapustilo Sirijo. Odšli so v Libanon, Turčijo, Jordanijo. Te države potrebujejo finančno pomoč. Jordanski veleposlanik nam je poleti povedal, da razmere postajajo tako zapletene, da že ogrožajo notranjo varnost v Siriji in tudi v Jordaniji. Ogromno držav v Evropski uniji je že sprejelo sirske begunce, predvsem ženske in otroke. Finska 500, Švedska 900, Nemčija 5000. To so številke, ki so povezane s kvotami za begunce vendar so begunci resen problem in kvote so samo del odgovora na ta problem. Poskrbeti je treba, da bo v Siriji prišlo do prekinitve ognja, zaščititi je treba osebe in ponuditi humanitarno pomoč. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo s postopkom pritegnite pozornost predsedujočega. Kolegice in kolegi, 15 se vas je prijavilo k besedi. Zelo težko bo ugoditi vsem. tako da bom besedo dala sedmim ali pa osmim osebam. Najprej gospa Solovjevska. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Združeni narodi so pripravili poročilo o beguncih v Siriji. Ugotavljamo, da je beguncev vedno več. Več kot 5000 oseb vsak dan zapusti to državo. To je velik problem za sosednje države, predvsem Libanon in Jordanijo, kamor prihaja velika večina beguncev. Mislim, da bi se morali v prvi vrsti osredotočiti na to, kako tem beguncem ponuditi pomoč. Nima smisla, da se sedaj ukvarjamo s tem, kako preprečiti nezakonito priseljevanje. Dve zadevi. Bolgarija se je pritoževala na tem, da. V to državo prihaja ogromno beguncev iz Sirije, 3000. v Libanon jih je prišlo prav tako več tisoč, v Jordanijo celo 500 tisoč. Zagotoviti je treba večjo stabilnost na Bližnjem vzhodu. Zaenkrat smo samo v 12 državah članicah slišali, da bodo sprejele begunce. Res je, da so države proračunsko omejene, ampak mislim, da so proračunske omejitve minorne v primerjavi z drugimi problemi. Hvala. Yes. Hvala lepa. Gospa Kosta. Grazie, predsednik. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Solidarnost je beseda, ki bi jo morala Evropska unija najbolj pogosto uporabljati. Vojna v Siriji je sprožila te tokove beguncev in kot kaže se stvari niso spremenile niti potem, ko so na konferenci sprejeli odločitev o tem, da uničijo kemično orožje. Na srečo imamo na voljo resolucijo, ki govori o tem, da je problematika, evropska problematika in ne samo problematika posameznih držav, ki so pod največjim pritiskom. Z veseljem bomo seveda podprli predlog komisarja Barnjaja, da se organizira humanitarna konferenca. Pomembno je, da se pogovorimo ne samo z institucijami, temveč tudi s civilno-družbene vladnimi organizacijami. Predvsem pa potrebujemo Evropski svet, ki bo posvečen tej tematiki. Namreč razumeti moramo to tematiko z vidika politike, z vidika diplomacije in z vidika beguncev. Dublin 2 bi morali spremeniti, predvsem, ko gre za vprašanje azila. Dublin 2 namreč ne dopušča, da bi posameznik zaprosil za azil v drugi državi kot tisti, v katero stopi kot prvo. Tudi v Italiji smo se s tem veliko okvarjali, upoštevali smo direktivo o boju proti trgovini z ljudmi. Dejstvo je, da ti begunci pogosto postanejo žrtve trgovine z ljudmi. In tu gre za zločin proti človečnosti, kar priznava tudi Mednarodno kazensko sodišče. Hvala lepa, gospa Keller. Hvala lepa. Več kot dva milijona ljudi je že moralo zapustiti Sirijo. Evropa je sprejela okoli 8 tisoč beguncev. 8 tisoč, primerjavi z dvema milijonama, to ni kot cinična tragedija. Potrebujemo obširen program preseljevanja z resnimi številkami. Če pozivamo sirijske sosede, da odprejo meje, potem jih moramo tudi mi in omogočiti tudi legalne poti naprimer s humanitarnim vizumom. Kaj, če bi enkrat sami ravnali na mesto, da vedno samo kažemo s prstom, zdaj lahko ukrepamo, lahko pomagamo ljudem, ne drabimo mandata Združenih narodov, ampak lahko konkretno nekaj naredimo za situacijo številnih ljudi in ne smemo odgovornosti prelagati na sosednje države Sirije. Hvala, gospod Murphy. Thank you, President. The UNH... Hvala. Urad za begunce je povedal, da so vsi moški in ženske in otroci v velikih težavah. Več kot dva milijona jih je, bi, jih je pobegnilo, več kot osem milijonov je preseljenih v državi. Skušajo se izogibati brutalni eh, državljanski vojni, ampak več kot polovica prebivalstva bo potrebovala pomo humanitarno pomoč in ljudje tudi ne zaupajo ne Asadu, ne voditeljem opozicije. Nad vsem tem pa stoji hinavstvo Evropske unije. Odprta vrata sosed podpiramo in pozdravljamo, odhranjamo pa zaprta vrata. Torej, Rezultati pa so tragični, kot smo lahko videli. Pomoč, ki jo zagotavlja Evropska unija, je 20 centov na osebo na dan za osebe, ki potrebujejo pomoč. Več pomoči je potrebne in treba je odpreti meje, treba je zagotoviti storitve, nastanitev in izobraževanje za vse. Hvala. Hvala, gospod Murphy. Gospod Gržip. mówienie dzisiaj o katastrofie humanitarnej w syrii to przede wszystkim. danes govorimo o humanitarni katastrofi v siriji varnostni svet združenih narodov je nekako se, uma, se izmikal pri tem konfliktu več kot sto tisoč sirijcev je izgubilo življenje na milijone jih je preseljenih znotraj države, drugi so pobegnili ven iz države in vsi ti ljudje potrebujejo pomoč. Pomoč mora pomagati verskim in drugim manjšinam, ki trpijo zaradi nasilja in pregona, vključno z kristijani. Vidimo nesirijske teroristične skupine, ki so aktivne v državi in destabilizirajo mirovna prizadevanja. Nujna je pomoč Evropske unije, to je, s tem se vsi strinjamo, vendar potrebujemo politično rešitev, ljudje potrebujejo mer, vladavino prava in pa pravico, da se vrnejo na svoje domove. Hvala lepa. Hvala lepa, Ana Gomeš je naslednja. Kaj naj bi bila prioriteta Frontexa in vseh drugih agencij, da rešujejo življenja ali da zavračajo ljudi? Kje so um, tudi nujni ukrepi za gospoda Baroza, ko se sooča z begunci v Lampeduzi? Potrebujemo boljšo politiko za migracije in beguncev bo vedno več, kajti vojna še kar se širi. In moramo podpirati begunce, tudi finančno, ampak Sirija ne sme biti izpraznjena. Potrebujemo bolj učinkovito prisotnost Evropske unije na mejah s Turčijo in z drugimi državami, da se zagotovijo pravi eh, kanali, ne sme pa se podpirati tu korupcija in pa džihad in druge nevarne organizacije. Evropska unija mora storiti več, da tudi pomaga opoziciji v Siriji, da pripravijo demokratično prihodnost za Sirijo. Hvala lepa, kolega Stojanov. Gospa predsedujoča, naša tema danes so ukrepi za begunce. Pa je kdo od vas slišal, kolegi, o kakšnem. Sploh, da bi kdo omenil kakšen ukrep, jaz ga sploh nisem slišal. Govorimo o tem, in govorimo o vsem drugem, medtem pa begunci prihajajo na meje in v Turčjo in v druge države. In nihče ne priznava, da je Bolgarija trenutno država članica z največjim številom beguncev. Kolegi, ki so to pozabili, Bolgarija je bila zadnja država članica, ki je postala objekt islamskega terorizma doživeli smo atentat v bolgariji tudi tega ne smemo pozabiti medtem ko vi tukaj govorite o konferencah in govorite v prihodniku in v pogojniku pa v bolgariji združujemo begunce za 600 evrov na dan pri povprečni pokojnini 80 evrov. Napetost raste in ne želim še drugič tukaj imeti minuto malka iz tega razloga. Hvala gospa predsedujoča gospod komisar sirijska vojna vključuje sedaj nov element ki ga še nismo videli tudi po napadu z plini nad lastnim um, državi torej Dogovorili smo se, da bi morali uničiti kemično orodje v roku enega leta, nihče pa ni omenil tudi odprave kemičnih oziroma serijskih morilcev. Ti neuspešni ukrepi pa povečujejo tok beguncev tudi v Evropsko unijo. Zaradi molka o zločinom nad človeščom se tok beguncev povečuje. Niso potrebni le humanitarni okrepi, mm, ampak tudi treba je sprožiti mednarodno sodišče za eh, vojne zločine. Hvala. Hvala na zadnji pa je še gospod Richard Howitt. Tri točke bi izpostavil. Uh, ki smo jih govorili tudi, o katerih smo govorili v skupini za begunce lani. Ne verjamemo več v mednarodno skupnost. Torej, če boste izboljšali pomoč, se lahko vrnimo v Sirijo in kdo bi si mislil, da bom tudi vajemno najdli kakšne varne pristane. V zvezi z sirijsko krizo smo slišali tudi, da imamo tukaj nek moralni, eh, moralno eh, zadolžitev. Nedavni protesti tudi v Britaniji in Franciji zaradi pritokov kažejo na to, da so tudi izjave povedane v zvezi s tem nepravilne. In pravilno ni tudi to, da večino bremena nosi tale dve državi, moja ni med njimi. Sirski begunci živijo v obupnih razmerah v svojih državah in potem postanejo v, legal, v le, nelegalne begunce. Sedaj pa dajem besedo gospodu Brnjaju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem, ki ste se oglasili v razpravi. Hvala lepa za vsa vprašanja. Hvala lepa za vse predloge. Dejstvo je, da je današnja razprava nujno potrebna glede na resno situacijo. Naj se odzovem na ta vaš poziv. Kot veste, smo pripravljeni organizirati konferenco, na kateri bo komisija ponudila dodatne odgovore. Gospod Weber in gospa s Argentini sta omenjala številke. Lahko navedem tiste številke, ki nam jih pošiljajo pristojne mednarodne institucije, naprimer Urad za begunce. Tu gre pravzaprav za prošnjo, ki ste jo naslovili na vse države Evropske unije. 2000 za ponovno nastanitev 10 tisoč prošen za sprejem. Prej sem navedel kar nekaj držav, ki sem se jim želel zahvaliti, ker so se pozitivno odzvale na vse te prošnje. Nekatere evropske države tega še niso storile. To so številke, ki nam jih pošiljajo tiste institucije, ki na terenu delajo in te so tudi najbolj merodajne, zato ker ocenjujejo situacijo vsakodnevno. Gospod Lopes Aguilar, omenjali ste humanitarne vizume. Mi smo pozvali k temu, da bi bili čim bolj odprti, čim bolj radodarni pri tako imenovanih humanitarnih vizumih, ampak vseeno bi vas rad opomnil, gospod Lopes Aguilar, da vsaka država suvereno sprejema odločitve s tem v zvezi. Vsaka država posebej se lahko odloči, ali bo izdala humanitarni vizum ali ne. To je občutljivo vprašanje. Zato se mi zdi, da je dobro, da se bomo na naslednji konferenci ukvarjali z eh, begunci in s humanitarno pomočjo. To je občutljiva tematika. Res je, da je vsaka država suverena država, da lahko vsaka država organizira razpravo na to temo. Slišal sem seveda vse vaše pozive, pozive, ki jih ponuja tudi mednarodna skupnost, ampak vsi akteri imajo seveda nekaj od tega, da se skupaj pogovorimo o teh vprašanjih, da izmenjamo prakse in mnenje. Mislim, da se bomo te tematike lahko bolje in lažje lotili, če se jo bomo lotili skupaj, ne pa vsak posebej. Gospa Nenski in gospod Engel sta omenila poseben primer no, primer tistih držav, ki so v prvi vrsti, Cipr, Grčija, tudi Italija in Bolgarija, seveda. Mi smo tja poslali posebne misije. Že prejšnji teden sem povedal, da je bil namen ta, da skupaj s temi državami na terenu ocenimo, kakšne tehnične in druge dodatne potrebe imajo. Tudi gospod Žanako je to izpostavila, enako velja za gospoda Salavrakosa, ki ste govorila predvsem o Grčiji. Omenila sta azilni sistem. Grčija mora ta sistem še uveljaviti oziroma utrditi, zato bi potrebovala dodatno tehnično pomoč, pa tudi finančno pomoč strani drugih evropskih držav. Gospa Gijom je omenila potrebo potem, da zagotovimo več sredstev, tudi sam sem to omenil, gospa poslanka, glede EKA v imenu komisarki, ki je zadožena za to področje, pa moram povedati, da za leto 2013 nimamo na voljo dodatnih sredstev. Izčrpali smo vsa sredstva, sredstva so bila omejena. Vse, kar smo lahko storili v letu 2013, smo storili. Določene zadeve bomo morali seveda opraviti tudi v letu 2014. Zavedate pa se, da smo proračunsko omejeni. Dodatna sredstva bo treba najti. Naj še enkrat podarim da bomo organizirali konferenco, tudi vi ste rekli, da je pomembna in se z vami strinjam. Za zaključek, gospa predsedujoča, gospod minister, kolegice in kolegi, pa bi rad podaril to, kar je povedala gospa De Kajzer. Sam se zahvaljujem županu oziroma županji na Lampeduzi in vsem prebivalcem na tem otoku. Ne samo oni, temveč tudi številni drugi opravljajo delo diskretno, zelo pogumno v zakulisju in vesel sem, gospa De Kajzer, da ste podarili, kaj vse počnejo predstavniki Evropske unije, Združenih narodov v Bejrutu, v Damasku. Sam sem navedel nevladne organizacije. Zakaj se odzivam na to, kar ste vi povedali? Zato, ker dve milijardi evrov, ki smo jih namenili v obliki humanitarne pomoči v Siriji in drugot, je 44 odstotkov teh sredstev bilo namenjenih prav Siriji. Tudi mene je zanimalo, kako se ta sredstva porabljajo. Porabljajo jih nevladne organizacije, tiste administracije, ki so še tam prisotne. Predvsem pa sem vesel, da ste podarili delo, ki ga upravljajo vsi ti posamezniki, zato ker ogrožajo pravzaprav svoje življenje s tem, ko to počnejo. Soočeni smo z veliko dramo. Danes se ta drama pojavlja predvsem v Siriji, pa tudi drugot. Mislim pa, da ne mora vsak posebej ponujati odgovore na te probleme. Problem je tudi evropski, zato moramo ponuditi skupen odgovor. Upoštevati je treba vse razsežnosti, uporabiti vse instrumente, ki jih imamo na voljo, naprimer humanitarna dejavnost, potem podpora državam v prvi vrsti, združevanje sredstev za nudenje civilne zaščite, boj proti terorizmu, boj proti trgovcem z ljudmi, nudenje razvojne pomoči, potem vprašanje sprejema in pogojo za sprejem beguncev. Vse te zadeve je treba združiti, jih dvigniti na višjo raven in evropski voditelji bi se morali s tem ukvarjati. To je torej ta politična razsežnost, ki jo moramo upoštevati. Zadeve so resne, v vseh državah se o tem pogovarjamo. Dobro bi bilo, če bi organizirali evropsko razpravo na to temo. To je bolje, kot da se organizirajo ločene razprave. Hvala lepa za vaš predlog in za to razpravo. Hvala lepa, gospod komisar. Uh, v imenu sveta pa gospod Vitalta Sleskevičius. Gospa predsedujoča, spoštovani komisar, poslanci in poslanci. Zahvaljujem se za današnjo razpravo. Evropska unija in eh, države članice ne počnejo dovolj v danih okoliščinah, da bi lajšali trpljenje beguncev. Seveda pa. Ne morajo biti zadovoljni sami seboj. Na milijone so doživeli dramatično izkušnjo begunstva. Ampak še več ljudi naj bi bežalo do konca leta, milijon in pol naj bi jih še bilo in ne vemo, koliko jih bo sledilo v prihodnjem letu. Najboljši način preprečitve trpljenja teh ljudi je, da se lotimo vzroka za beg. Najboljša rešitev bi bila seveda dolgotrajen mer. Rad bi izpostavil, da litvansko predsedstvo od samega začetka našega predsedovanja se zelo aktivno ukvarja z vprašanjem sirijskih beguncev. Skupna Izjava iz Vilne, ki je bila sprejeta prejšnji mesec, je dober zgled skupnega evropskega ukrepanja pri iskanju trajnostne rešitve. Litvansko predsedstvo si še naprej prizadeva za aktivno sodelovanje med eh, visoko predstavnico in pa predstavniki komisije ter z drugimi deležniki, da se vrne mer in stabilnost v Siriji in celotni regiji. Ker pa to ni uspešno in se boji nadaljujejo, moramo izkoristiti vse kanale, ki jih imamo na razpolago, da zagotovimo, da se spoštuje humanitarni vidik in da se spoštujejo civilisti. Nikakor ne smemo sprejeti uh, ubijanje, ugrabljanje in drugi zločini nad otroki in eh, ne smemo imeti, imeti mitično toleranco nad eh, tudi spolnim nasiljem. Najbolj občutljive žrtve so seveda otroci in ženske. Vse v stranki morajo zagotoviti varnost in zaščito vseh, humanit vseh humanitarnih delavcev in zdravstvenih delavcev. Morajo zagotoviti prost prehod. Uh, zdravil in drugih medicinskih pripomočkov ter reševalnih vozil. Sirija mora zagotoviti eh, tudi varnost humanitarnih organizacij in vse stranke morajo zagotoviti nemoten dohod humanitarnih organizacij do ljudi, ki potrebujejo pomoč. To mora zagotavljati tudi čezmejno sodelovanje pri zahtevanih ukrepih. Na strani Evropske unije moramo podpreti in okrepiti strezno vlogo Združenih narodov pri zagotavljanju humanitarne pomoči in zagotoviti učinkovitost pomoči. To je ključnega pomena in nujno, glede na situacijo in glede na finančne zadržke. Če ne moremo doseči vsaj teh ciljev, potem upam, da. Oziroma, če dosežemo te cilje, upam, da bodo lahko številke beguncev rasle počasneje kot napovedano in morda se bodo lahko tudi k malu ustavili. Kar se tiče zelo konkretnih predlogov, strani gospoda Ferhofštata za humanitarno konferenco, ki je tudi omenjena v resoluciji parlamenta. Vsekakor pozdravljam predlog. Poleg tega pozdravljam pozitivni odziv strani komisarja Barnjeja predsedstvo je pripravljeno tesno sodelovati s komisijo o tej zadevi. Komisija pa ima pri tem glavno odgovornost. Konferenca pa ne zadostuje. Evropska unija mora ohraniti vključenost Rusije in drugih globalnih igralcev pri vprašanju Sirije. Tudi oni morajo prezeti svoj del odgovornosti pri reševanju nujnih humanitarnih težav v Siriji. Izkoristil bi to priložnost in izrazil hvaležnost gospodu Lopes Aguilarju in celotnemu Evropskemu parlamentu. za vašo resolucijo, ki je bila nujna in je prišla v pravem času. Verjamem, da bomo skupaj z vami, s skupnimi prizadevanji, lahko pomagali sirskemu ljudstvu z pravočasnimi ukrepi, ki bodo prinesli dolgotrajne rešitve. Sister, kiriski, kiriski nadelfi, Hvala lepa. S tem smo zaključili to razpravo. Prejeli smo en predlog resolucije in glasovali bomo danes ob pol. 12. Naslednja točka na dnevnem redu.